za vlaganje v prenošljive vrednostne papirje. Gre za prenovitev. Prvi govornik je gospod Klinc. Štiri minute, prosim. Hvala. Komisar, gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, julija 2008 je Evropska komisija podala svoj predlog za prenovo obstoječe direktive o KNPVP in tako je ustvarila podlago za to, o čemer bomo danes govorili. Urnik je bil zelo natrpan in to moramo tudi še naprej, temu moramo še naprej slediti, če želimo do konca mandata doseči prenovitev te zakonodaje. V prvi obliki to obstaja že od leta 1995. Cilj za to reformo je bilo jasno zagotoviti, da bi izboljšali konkurenčnost skladov v Evropski uniji in da bi lahko tako znižali stroške, da bi omogočili razvoj ekonomije obsega in da bi zagotovili, da bi vsak ponudnik skladov imel dostop do vseh trgov v EU in da bi se to zgodilo, ne da bi zmanjšali varstvo vlagateljev, ne, želimo ga še izboljšati. Torej, imeli smo precej natrpan program pred nami in moram reči, da je resnično zelo dobro, da smo v sodelovanju z vsemi institucijami uspeli v tem kratkem času resnično tudi zaključiti ta projekt. Investicijski skladi nudijo malim vlagateljem možnost, da manjše količine kapitala vložijo v razpršen portfelj ki se potem upravlja na profesionalen način. V preteklosti smo že imeli velike zgodbe o uspehu in skladov nimamo samo v Evropski uniji, veliko jih je tudi v regijah izven Evropske unije, predvsem v Južni Ameriki in so tam zelo spoštovani. Zato je bilo pomembno, da direktivo prenovimo tako, da bo ta velik ogled KNPVP-jev ostal takšen, kot je. Že v preteklosti smo dvakrat prilagajali direktivo KNPVP, tudi tokrat, tudi takrat. Se je komisija zelo pazljivo lotila dela, tako tudi tokrat sprožili so posvetovalni postopek, imeli so belo in zeleno knjigo in imeli so tudi iz, intenzivno izmenjavo mnen z vsemi udeleženci na trgu. Komisija je predlagala šest ukrepov, ki bi naj pomagali pri dosegi skupnih ciljev prenove. K temu spada najprej potni list za družbe za upravljanje, potem olajšanje združitev, tako da bi zagotovili, da bo število skladov v Evropski uniji manjše in da bi lahko se izognili nekaterim oviram, ki sedaj obstajajo, potem tako imenovane centralna in napajalna podjetja za kolektivne naložbe. To pomeni, da lahko napajalna podjetja investirajo centralna in da potem ta upravljajo s temi sredstvi. Nadalje razvoj ključnih podatkov za vlagatelje na samo dveh straneh. Tu bi bile vsebovane najpomembnejše informacije za vlagatelje. Potem olajšanje postopka priglasitve, zato da bi zagotovili, da ne bi prišlo do podvajanja, da ne bi prišlo do ponovne avtorizacije in bi to omogočilo potem olajšano sodelovanje tudi skladi so trpeli zaradi finančne krize. Veliko sredstev je bilo izgubljenih in zato je pomembno, da delujemo hitro in da zagotovimo, da bomo okrepili verodostojno skladov in da bodo mali vlagatelji še vedno imeli zaupanje v ta instrument. Vidim, da nimam več časa na razpolago, zato bi rad podal samo še dve zaključni pripombi. Prvič. Komisija je ustanovila skupino pod vodstvom Dele Rosera, ki se bo osredotočila na nadzor v Evropi. Upam, da bomo zaključke in predloge te skupine potem tudi našli v zakonodaji, da bo to storila komisija. In še predvsem pri čezmejnih združitvah ugotavljamo, da imamo različne davčne obravnave kar se nacionalnih in čezmejnih združitev tiče. In tukaj pozivamo komisijo, da zagotovi, da bomo ustvarili enakovredne pogoje in da ne bo prihajalo do različne obravnave. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod McCreevy, komisija. Hvala lepa. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko napovem podporo komisije za predlog parlamenta. To bo olajšalo prenovo te direktive. Rezultat pa bo nekaj, kar bo trg skladov Evropske unije pozdravil, kajti v zadnjem času so se soočali z velikimi izzivi. Predlog komisije lanskega julija je bil predmet posvetovanj še pred finančno krizo in zadali smo si nekatere cilje, da bi izboljšali delovanje direktive. Glede na to je komisija želela poenostaviti in spodbujati čezmejne sklade, tako da bi družbe za upravljanje imele ustrezno urodje za to, da bi oblikovali ekonomijo obsega. Vendar pa gre samo za to, da bi bili konkurenčni. Komisija si želi vzpostaviti tudi ustrezna pravila za vlagatelje, tako da bi zagotovili, da tisti, ki vlagajo v KNPVP-je dobijo razumljive informacije, preden se odločijo za to, da bodo vložili. In eh, za sedem povem, da smo to zajeli v predlog komisije. Parlament govori o združitvah, govori o centralnih in napajalnih podjetjih, govori o ključnih podatkih za vlagatelje. Vse to je pomembno. Velike ambicije komisije pri prvotnem predlogu so spoštovane. Komisija je zadovoljna, s postopkom soodločanja, kar se poglavi v tem predlogu z lanskega julija tiče. Kar se potnega lista za družbe za upravljanje tiče, to je zelo pomemben del predloga, pa komisijo skrbijo možne negativne posledice, če ne bomo dovolj pripravljeni. Kajti to bi lahko pomenilo težave za vlagatelje in za upravljanje skladov. Prav tako smo se posvetovali z odborom CESR. To je bilo, bila pravilna odločitev, kajti dobili smo veliko pomembnih informacij. In to je bilo povezavi tudi s tem potnim listom družbe za upravljanje. Veliko smo upravili od julija 2008. In to je podlaga za obsežno prenovo in za to, da se bomo odzvali na odgovornosti, ki jih imamo. Gre tudi za to, da bi bolj sklajeno sodelovali med državami članicami. In tukaj gre tudi za sodelovanje pri nadzoru in izvajanju. In komisija lahko sedaj podpre kompromisni tekst. Naše delo pa se tukaj ne bo končalo kar se potnega lista družbe za upravljanje tiče, je veliko še odvisno od nas. Tukaj moramo storiti še precej. Osredotočiti se moramo na slabosti in to smo videli tudi nedavno. Precej natrpan urnik imamo, to smo izrazili naše pomisleke glede izvedljivosti teh rokov. posvetovati se bomo morali zainteresiranimi stranmi in komisija bo ta postopek začela kar se da hitro. Prav tako bomo potrebovali aktivno sodelovanje vseh odreženih strani, tudi parlamenta, zato da bi nam uspelo vse sprejeti še v času tega mandata. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Klincu za učinkovito obravnavo tega dosjeja strani parlamenta. Vse tri institucije so lahko zadovoljne z rezultati, ki smo jih dosegli in to samo v nekaj mesecih. Upamo, da bomo resnično dosegli napredek pri nadzoru. In to je ambiciozen program, ki ga imamo pred sabo. In končno naj zaključim z dvema izjavama strani komisije, kar se sprejema tega poročila tiče. Najprej, kar se obdavčitve čezmejnih združitev tiče. Komisija meni, da bi lahko nacionalni davčni sistemi imeli slabe učinke na te združitve, ko bomo enkrat sprejeli predloge. Komisija bo pregledala potencijalne primere neugodnih davčnih sistemov za vlagatelje. Kar se nadzora tiče, pa moramo okrepiti sodelovanje pri nadzoru. Komisija je po mojem priporočilu podala predloge za to, da bi okrepili sodelovanje pri nadzoru. Potrebno pa je na tem področju seveda doseči še veliko napredka, zato da bi dosegli konsistentnost in doslednost na tem področju. Komisija se strinja, da bomo na podlagi poročila dela Rosier okrepili ta del direktive, kar se nadzora tiče. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa gospod Gozes, tri minute. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Dovolite mi, da najprej čestitam našemu poročevalcu Klincu za odlično opravljeno delo pri tem poročilu, ki je doseglo veliko soglasje v odboru za ekonomske zadeve in v odboru za pravne zadeve. Odbor za pravne zadeve je moral pripraviti mnenje in podal svoje pripombe. Direktiva o KNPVP je ključna za evropske investicijske sklade. Junija 2006 je cilj njihovega delovanja dosegal okrog 4, 6 milijard evrov in notranja jamstva KNPVP kažejo, da vlagatelji priznavajo njihovo vlogo precej širše od evropskega prostora. Vendar pa je treba zagotoviti nadaljni razvoj teh skladov. Revizija iz leta 2001 je omogočila KNPVP-jem nova področja za ulaganje, na to zelena knjiga je sprožila javno razpravo in leta 2005 je bila sprijeta tudi Bela knjiga. Torej, zelo velik napredek je bil že dosežen na področju učinkovitosti, ki jo želimo doseči s tem novim predlogom. Kar zadeva potni list za družbe za upravljanje. Predlagane določbe lahko omogočijo vzpostavitev tega potnega lista, tako da hkrati jamčijo tudi primerno zaščito vlagateljem. Gre za popolni potni list in tega se veselimo. Nadzorni ukrepi, ki se predvidevajo, bojo gotovo zelo učinkoviti in tako ne bo več nikakršnih dvomov glede njihovega delovanja. Predlagane določbe ravno tako prinašajo izboljšave na tehnični ravni in sicer kar zadeva priglasitve, čezmejna združevanja ter združevanja skladov po načinu struktur napajalne in centralnih in napajalnih podjetij. To bo omogočilo enako vredno delovanje skladov na celotnem območju Evropske unije. Naši regulatorji bodo pa morali poskrbeti tudi za primerne davčne predpise, zato da bodo eh, se izognili morebitnemu izkrivljanju konkurence. Hvala. Gospa Luling, gospod komisar, dragi kolegi, ta predlog direktive vendar zbuja precej mešane občutke. Res je, da že leta poteka delo na tem področju in da je naš odbor zelo dobro vodil pogajanja tudi znotraj triloga na tem tekstu. Tako da je bil dosežen res bistven napredek v smislu boljšega delovanja notranjega trga ter kolektivnega upravljanja premoženja, tako da evropska industrija investicijskih skladov to besedilo gotovo pozdravlja. Vseeno pa razprava ni bila nikoli popolnoma prosta, saj smo vedno poznali rezultate že vnaprej in za nekatere akterje je bilo treba za vsako ceno uvesti potni list, tudi v primeru potnih list za družbe za upravljanje. Seveda je upravičena njegova uvedba, vendar pa je treba povedati, da morajo ta potni list spremljati potrebna jamstva. Ne gre samo za nadzor nad skladi, gre za to, da se omogoči njihovo delovanje v čezmejnem prostoru. Tako da gre tukaj za precej kompleksno zadevo, vendar pa so se mnenja v zvezi s tem razhrajajo, saj se lahko pojavijo konkretne težave pri delovanju podjetij izvoznih in uvoznih ter skladov v različnih državah Evropske unije. In zato nisem prav mirna, ko berem to poročilo. In zato bi najraje rekla, da bomo šele iz prakse lahko potegnili bistvene zaključke na tem področju in določili in ugotovili, kdo ima prav. Ali tisti, ki zaupajo v zmožnost prilagajanja akterjev na trgu, ali tisti, ki so nekoliko bolj prividni pri svojem pristopu. Seveda ni izključeno, da bomo na koncu dosegli zaželen rezultat, vendar pa nam trenutno tega ni, nič ne zagotavlja. Naprimer, vpliv vsega tega na finančno industrijo in na investicijske sklade sta ravno tako pod udarom finančne krize. In zato bo treba v tem kontekstu zelo razmisliti in prevzemati, sprejemati izbire, ki ne bodo zmanjševale odgovornosti naših akterjev. In v takem kontekstu lahko potni list za družbe za upravljanje ni več primeren, primernejši bi bil v obdobju pred krizo, ki je sedaj nastala. Medtem ko v sedanjem času gotovo lahko, gotovo vlada večje nezaupanje in tega ne smemo pozabiti. Ne smemo tudi pozabiti, da bi morali KNPVP-ji v prvi vrsti ščititi vlagatelja, razpršiti tveganja in upoštevati zelo stroga pravila. In če mi sprejmemo to besedilo, ne, da bi res vedeli, v katero smer se podajamo, si bomo morda storili medvedjo uslugo. In zato bi se sama vzdržala glasovanja takega besedila, kljub temu, da sem podprla predloge sprememb, ki so bili podani. Zdi se mi namreč, da ima to besedilo res premajhno težo glede na vsa načeljna vprašanja, ki sem jih skušala tukaj postaviti. Hvala. Gospod Gotardi, tri minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegi, smo pred glasovanjem o novi direktivi za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje. Direktiva je zelo pomembna in to glede na preteklost ter glede na prihodnost. Delo na tem področju je bilo zelo intenzivno že od prve direktive, ki je bila sprijeta pred skoraj četrt stoletja dalje. In glede na to, da je treba sprijeti nove določbe na tem področju in posodobiti besedilo ob upoštevanju novih zahtev, ki vodijo v smeri večje fluidnosti in boljšega nadzora, nad čezmejnim delovanjem. Torej vse to smo storili v duhu zelo dobrega sodelovanja, pri čemer se moram posebej zahvaliti poročevalcu. In hkrati je treba izpostaviti, da se to področje zelo tesno povezuje tudi s sedanjim kontekstom finančne krize in z vsem, kar ta prinaša s seboj. Torej, na v nekaterih točkah smo res dosegli dogovor in tudi dobre rezultate, po mojem mnenju. In sicer pri družbah za upravljanje, naprimer pri njihovem delovanju. To besedilo bi moralo prinesti boljši nadzor nad delovanjem teh družb ter ukrepe, ki bi v tem smislu mo jih morala komisija sprejeti do, do junija 2010. Ravno tako se tukaj postavljajo postopki, mehanizmi in kontaktne osebe, ki bodo omogočile vlagateljem, da bodo imeli jasne referenčne točke tudi v primeru pritožb v svoji državi članici ali v državi gostiteljici. Gre tudi za dodatno okrepitev sodelovanja na podlagi dvostranskih in večstranskih dogovorov med pristojnimi organi držav članic. In še nekaj je treba omeniti, dogovor na področju združevanja ter centralnih in napaljalnih podjetij. Čeprav še vidimo določene razlike v urniku, ki se predvideva za sprejemanje tega besedila, in ki bi jih kazalo še uskladiti s svetom, pa zadnji napredki in razvoj dogodkov na tem področju kažejo, da gremo v pravo smer. Tudi glede prospekta, poenostavljenega prospekta, je treba povedati, da gre predlog v boljšo smer, s tem, da želimo dobiti sedaj dokumente z natančnimi podatki na dveh straneh. Hvala. Gospod Šmit, dve minuti. Eh, Takja min liberala kolega Herr Klins, for et mykje godt arbete. I en so turbulent tid som den... Eh, najprej se želimo zahvaliti gospodu poročevalcu Klincu za izredno dobro opravljeno delo. Uspelo mu je v dokaj kratkem času doseči dober kompromis. Tudi če ne bi sedaj poznali finančne krize, bi se bilo s temi vprašanji težko ukvarjati in to sam dobro vem, glede na to, da sem delal na področju KNPVP-ja že leta 2001. Pomembno je imeti učinkovit trg. Potrošniki potrebujejo učinkovit trg. In učinkovite ukrepe. Leta 2001 položaj ni bil popolnoma jasen. Ker precej ukrepov je bilo takrat sprijetih, vendar ne dovolj. Potrebno je sprijeti nove, treba je ukrepiti trg, treba je ukrepiti varnost ulagateljev ter nadzor družb za KNPVP-je. Tudi komisar sam je to omenil. Gospod predsedujoči, veliko se je govorilo o tem zelo občutljivem vprašanju, ki je potni list za družbe za upravljanje. Slišali smo številna stališča v zvezi s tem, ampak sam menim, da je predlog, ki ga imamo pred seboj, dober. Vedno je dobro, da ustrajamo na zagotavljanju konkurence in odprtja trga. Trg mora biti učinkovit. Ravno tako je zelo pomembno, da dobi vlagatelj dobre informacije in zato je treba zagotoviti dobro ravnovesje med količino ter učinkovitostjo informacij. Preveč informacij ni nujno dobro, treba pa jih mora, eh, mora pa jih imeti vlagatelj dovolj, zato da lahko sprejme svoje odločitve ob dobrem poznavanju stvari. Zato mislim, da imamo tukaj dobro ravnovesje v besedilu. Evropa potrebuje učinkovit trg in KNPVP-ji imajo v Evropi vse večji uspeh, pa tudi izven nje in zato skušajmo izkoristiti to situacijo. Hvala. Gospod Rajan, minuto in pol. Um, Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, najprej bi se rad zahvalil um, poročevalcu za to odlično poročilo. Mislim, da je zelo trdo delal, da je dosegel ta kompromis, o katerem se vsi strinjamo in zato mu čestitam. Ta revizirana direktiva bo prinesla določene spremembe, zmanjšala bo birokracijo in uh, nekaj skrbi uh, je tudi bilo uh, izraženih, čeprav vsi večinoma podpiramo ta predlog. Treba se prizadevati za zaščito potrošnikov in to je pomembno za vlagatelje. Mislim, da gre za pozitivno besedilo, ki je lahko dobro za vse nas. In nadzor je tu zelo pomemben. Ti skladi so zelo integrirani in potrebujemo resnično učinkovit nadzor za delovanje na globalni finančni ravni. Mislim, da v Evropi in pa v svetu, zdaj, ko gremo skozi težke finančne čase, je pomembno, da delujemo skupaj in skupaj rešujemo probleme. Moram povedati, da je danes pomembna priložnost, kaj ti praznujemo deseto obletnico evra. In to še bolj poudarja pomen našega gospodarskega sodelovanja. Trenutna naša valuta je vir stabilnosti in blaži turbulence v teh težkih časih. Če ne bi bili v evroobmočju, bi bili v položaju naprimer Islandije in to bi bilo zelo težko. Nekateri irski člani tega parlamenta. Eh, pravijo, da smo naredili korak nazaj z vključitvijo v evroobmočje, vendar ni tako. In veliko je nasprotovanja temu evropskemu projektu na Irskem. Nekateri tudi izkoriščajo zmedo za podajanje svojih idej, vendar pa je Irska eh, si gospodarsko pomogla in mora ostati v središču gospodarskega odločanja v Evropi. Hvala. Well, point, um... Gospod Prvis je na vrsti za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko je kontroverznosti zdaj v finančni industriji in vsi nekako mislimo, da moramo zelo okrepiti nadzor vendar pa potrebujemo umerjen in primeren nadzor. Gospod Klinc je upravil dobro delo in zelo podpiram to poročilo. KNPVP so pomemben del za evropejce in tudi za škotsko finančno in investicijsko industrijo. Treba je poskrbeti za vlagatelje po Evropi, pa tudi drugot po svetu. tudi v Združenih državah so KNPVP nek zgled. Gospod Klinc je vključil veliko tega, za kar sam mislim, da je zelo pomembno. Gre za nove tehnike in nove finančne proizvode. Najpomembnejše je, da dosežemo večjo ekonomijo obsega v Evropi. Veliko naših eh, investicijskih skladov je premajhnih in preveliko jih je preveč jih je. Eh, zato moramo tudi omogočiti združenja in iti na tem področju še dlje. Različnim investicijskim skladom moramo omogočiti, da se bodo lahko eh, združevali in da bo potrošnik pri tem zaščiten in pa obveščen o vseh spremembah. Potem pa še potni list za družbe za upravljanje. To je pomembna nova določba ki bo omogočila več ekonomije, obsega, eh, več učinkovitosti in manj birokracije in to je gotovo v korist potrošnika. Revizija je dobra za industrijo, še pomembneje pa je, da je dobra za vlagatelje in varčevalce, ne samo v Evropi, ampak posod po svetu. Zato eh, z veseljem podpiram poročilo gospoda Klinca. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Berez za tri minute. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala, gospod poročevalec, za upravljeno delo, za vašo zauzetost in vaša, vaše pogajalske sposobnosti. KNPVP so neke vrste ustvarjalci evropskih finančnih trgov in dober izvozni proizvod. Vendar pa imamo neravnotežje v Evropski uniji, saj je to področje, kjer imamo države potrošnice in države proizvajalke in tukaj imamo neko neravnovesje. Tako da je treba zagotoviti res eh, pravo delovanje notranjega trga KNPVP. In tukaj si postavljam nekaj vprašanj. Prvič vprašanje, ki je bilo že večkrat postavljeno danes in ki zadeva potne liste eh, družb za upravljanje. In eh, slišala sem bojazni tudi strani gospoda komisarja, da ta potni list ne bo dovolj dobro pripravljen. Ampak, gospod komisar, predvsem je treba želeti dobro pripraviti tak potni list. In zato se veselim tega, da so se začela pogajanja na pobudo Evropskega parlamenta in sveta, na podlagi katerih naj bi z revizijo direktive o KNPVP res sprejeli pravi potni list družb za upravljanje, ki jim bo omogočil delovanje v normalnih pogojih v Evropski uniji. In drugo vprašanje, izzivi, kar zadeva. Odstotek, ki ga banke obdržijo od teh operacij na trgu, moramo tukaj zagotoviti, da bodo tveganja za vse enaka in da bodo zato torej predpisi za vse enaki. In tretje vprašanje zadeva nadzor ter nadzorne družbe. In gotovo si vsi tukaj želimo izboljšati pogoje, v katerih se upravlja nadzor in zato pričakujemo rezultat dela, ki ga upravlja pilotna skupina Žaka Larozjera. Vendar pa ne moremo prav dolgo čakati na uporabo rezultatov te delovne skupine, saj bodo ti imeli velik učinek na nadzor. To je pomembno pri sodelovanju med vlagatelji, nadzorniki in upravljalci. Hkrati pa to besedilo prinaša izzive tudi na davčnem področju. Gospod komisar je rekel, da so se že zauzeli za to, da bi rešili ta vprašanja. Tukaj gre za razne protekcionizme, ki jih ne želimo posebej imenovati, ampak jih je treba gotovo preseči. Zato mora komisija prevzeti pobude, da bo na področju KNPVP-ja davčna zakonodaja takšna, da bo omogočila res prost pretok teh proizvodov. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Starkvičute za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se pridružila drugim kolegom in se zahvalila našemu poročevalcu. Našel je primeren kompromis, vendar pa nisem povsem zadovoljna s tem poročilom. Najprej zato, ker države članice EU bodo morale pripraviti vso zakonodajo v jeziku, ki bo ustrezal mednarodnim standardom oziroma ki bo mednarodno uporaben in to bo angliščina. Ne mislim, da je prav dati prednost enemu jeziku pri tem. Poleg tega mislim, da ne potrebujemo dodatnih pravnih negotovosti, naprimer glede tega, v katerem jeziku bomo zagotavljali informacije potrošnikom. mislim, da uh, morajo biti konkurenčnostni pogoji zelo jasni. Gospod Črnitski, zdaj za eno minuto. Prava efektivnosti mehanizmov funkcionovanja predsembir. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Učinkovit sistem za KNPVP mora biti prioriteta našega dela na tem področju. Imamo konkurenčnost in zato moramo zmanjšati stroške za vlagatelje. Strinjam se s poročevalcem, ko pravi, da obstoječe perspektive moramo nadomestiti z nekim prosim dokumentom, ki bo zagotavljal jasne in pravilne informacije za potencijalne vlagatelje. Res je tudi, da moramo biti zelo previdni glede obdavčenja. Mislim, da praktično izvajanje potnega lista družb za upravljanje mora omogočiti, da so ti portfolji na voljo po vsej skupnosti in to je zelo pomemben del pri zapolnjevanju vrzeli v notranjem trgu. Once again, I, I express my appreciation and admiration. Še enkrat bi rad izrazil svoje zadovoljstvo in zahvalo parlamentu. Dosegli smo hiter sporazum. Vendar to še ni konec zgodbe, še veliko je treba narediti na drugi stopni. Tudi države članice bodo morale ta nova pravila uvesti v svojo zakonodajo. In to pred poletjem 2011 treba je omogočiti sodelovanje med nacionalnimi organi. To je zelo pomembno za sodelovanje in pa za uveljavitev potnega lista. Komisija bo odigrala svojo vlogo pri olajšanju tega procesa in pri izvajanju sprememb, ki so nujno potrebne v Evropski industriji skladov. Najlepša hvala, gospod komisar, zdaj pa gospod Klin za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s komisarjem, nismo še na koncu. Gre za to, da moramo sedaj slutiti izvajanja in razlog za ta natrpen urnik je bil tudi ta, da bi zagotovili, da bi začeli izvajati kar se da hitro. Kaj ti ugotavljamo lahko, da se trgi zelo hitro spreminjajo in če bomo prepočasni naših ciljev ne bomo dosegli, ali pa samo delno. Razprava danes je pokazala, da smo dosegli široko soglasje preko političnih skupin. Spremem, da ima Astrid Luling nekoliko drugačno mnenje, kar se tega tiče. Sem pa precej optimističen, da bo prihodnost pokazala, da so njene skrbi, kar se finančnega centra Luksemburga tiče, da bi lahko to škodilo Luksemburgu, da se to ne bo potrdilo temveč nasprotno, da bo nova direktiva o KNPVP-jih pomenila priložnost tudi za Luksemburg. Prvanš Peres ima popolnoma prav, gre za to, da bi torej ustvarjali skupni trg tudi za investicijske sklade. Končno. Ta panoga pravzaprav skupnega trga še nima, govorimo pa o skupnem trgu. In tudi nadzorni organi bodo morali sodelovati in to bo zahtevno, to je jasno, vendar pa to moramo tako ali tako razrešiti. Tudi na drugih področjih morajo nadzorni organi sodelovati veliko bolj konstruktivno in usklajeno kot do sedaj. In kar se direktive KNPVP tiče, če bo omogočila, da se bo to zgodilo, potem bo to še toliko boljše veliko je izzivov, s katerimi se soočamo, to je povedal tudi gospod komisar, s tem se strinjam, vendar pa v interesu nas vseh je, da to storimo. Vendar pa tudi industrija sama mora postoriti še kakšno nalogo. Komisija in tudi mi v parlamentu smo zavestno se odrekli temi razgrajevanja skladov, kajti želimo si, da bi industrija sama rešila to vprašanje brez pritiska. Že precej časa delajo na tej temi, vendar pa konkretnega na mizi še nimamo. Upamo, da se bo to hitro zgodilo, kajti sicer bomo morali tudi tukaj kaj postoriti. Za zaključek bi se rad zahvalil ne samo komisiji, temveč tudi svetu za sodelovanje in aktivno podporo in sem zastopnikom drugih političnih skupin, predvsem Gotardi, Perez, pa tudi Astrid Luling ki zastopa svoje interese, vendar pa je bila pripravljena sprejeti tudi kompromise, ki smo jih predlagali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Eh, z zasedanjem nadaljujemo ob 10. uri. Hvala.